Uh, dear colleagues, uh, we're going to make a start um, on point 25, but I understand. Kolegi in kolegice, začeli bomo s točko 25, ampak najprej postopkovno. Gospod Škripek. Najlepša hvala, gospod predsednik. Veseli me, da se pogovarjamo o reviziji vizumskega zakonika danes do povdan. Z mano je stopil v stik namreč žvižgač, ki je razkril korupcijo, ogromno korupcije na tem področju. Naš odbor eh, ima dolgo zgodovino razprav, odkritih, poštenih razprav na to temo o migracijah, varnosti in eh, državljanih, o nadzoru na zunanjih eh, mejah. Šengensko območje je brez doma eden izmed največjih dosežkov Evropske unije. Vsi lahko potujemo po Evropske uniji in tega smo veseli veseli nas tudi, da se lahko državljani Evropske unije prosto eh, premikajo po ozemlju Evropske unije. Ampak eh, prišlo je do eh, težav v zvezi z vizumi v eni od držav članic, prišlo je do obdožb, da je visoki predstavnik imenovan strani malteškega premijeja Eh, prodajal te vizume, vizume, ki bi morali biti brezplačni, eh, prodajali so jih po zelo visokih cenah. Eh, malteški generalni konzulat v Tripolju naj bi sodeloval pri prodaji šengenskih vizumov. Dafne Karuana Galicija je leta 2015 jeseni napisala članek o tem, češ, da naj bi malteški eh, konzulat v Alžir, Alžiru eh, izdajal vizume, ki jih ne bi smel. Malta naj bi izdala več kot 88 tisoč engelskih vizumov in eh, neznano število zdravstvenih vizumov. Malta ima samo 440 tisoč lokalnih prebivalcev. Ko se je razplamtela državljanska vojna v Libiji, govornik je prekinjen. Gospod Škripek, eh, to ni ravno postopkovno vprašanje, morda bi bilo bolje, da je to del razprave o vizumskem eh, zakoniku. Zanima me, kako dolgo boste govorili. Dve minuti, pravi gospod Škripek. To ni postopkovno vprašanje, ampak eh, prijazen sem eh, do vas, glede na to, da se redno udeležujete sej odbora. Prosim vas, da eh, sklenete. Mislim, da ste že uh, izpostavili to problematiko žvižgača. Izvolite, zaključite, prosim. Ali lahko dobim eno minuto? Conclude in, in, in under a minute, please. Ali lahko, prosim, zaključite torej ta prispevek? znotraj ene minute. Libija je place... Libija je kraj, kjer eh, je bilo prodanih na tisoče šengenskih vizumov. Ne premije, ne policija niso preiskali teh primerov. Lokalni novinari, ki so poročali o tem, se soočajo z zaporno kaznijo ali pa z, z obravnavo na sodišču zaradi eh, različnih eh, sodnih primerov. Ko je bila Dafne Karovana Galicija umorjena zaradi takšnih obtožb, glede na to, da se je to zgodilo, se mi zdi nujno, da zelo natačno analiziramo ta problem. Ko je Ana Gomeš eh, zastavila vprašanje komisarju Avramopolosu, je ta na to vprašanje odgovoril, da ni prišlo do prodaje vizumov v eh, Libijo. Pozivam komisijo, da razišče ta primer in posveti dovolj pozornosti tej problematiki prodaje vizumov. Hvala, gospod eh, Škripek. Nekaj časa sem vam dal. Delovna skupina za temeljne pravice se ukvarja s preiskavami eh, v zvezi z državo, ki ste jo eh, omenili. Eh, prisotni so, predlagam tudi, da pripravite pisno vprašanje na to temo. To ste že izpostavili danes dopovdan in hvala za to. Dal sem vam nekaj več časa, kot sem dejal, zato ker ste redni uh, udeleženec eh, sej tega odbora. Sedaj pa lahko nadaljujemo. Gospod Koeljo še. Thank you, Chair. Uh, only to tell you and the, and the Commission. We, um, we did make the debate on this Maltese problem this week in the working group for. Najlepša hvala. Na mizi imamo zahtevo gospe Ane eh, Gomeš v zvezi s Schengenom. Porajajo se določene. Eh, določena vprašanja v zvezi z oceno uporabe vizumskega sistema eh, na Malti. Ne bom komentiral eh, teh eh, sklepov, lahko pa povem, da se s tem ukvarjamo. Gre pa za načelno vprašanje, ki ga moramo obravnavati. Gre namreč za ravnoteže med nacionalnimi pristojnostmi in evropskim okvirom. Izdaja vizumov je namreč v nacionalni pristojnosti, imamo uh, tudi neka pravila uh, v širšem okviru, ampak mi nimamo pristojnosti, da bi državam članicam rekli, da tega ne smejo početi. Teže je izdajati tudi državljanstva, dajati državljanstva. Eh, slišali smo, eh, da obstajajo poročila o eh, pritiskih in o določenih dejavnostih, ki porajajo veliko pomislekov, ampak ostati moramo pri lastnih pristojnostih. Gospod Škripek, upam, da je eh, ta obrazložitev pomagala. Nočem začeti razprave, ampak eh, mislim, da je gospod Koeljo želel pomagati eh, z obrazložitvijo. Morda bi lahko torej zastavili pisno vprašanje komisarju, nekateri člani in članice odbora. Uh, dobro poznajo to temo in mislim, da ste podali dober prispevek, kljub temu, da to ni bilo eh, postopkovno vprašanje. Sedaj pa prva razprava danes do povdan in eh, to je predstavitev komisije o eh, novem pisomskem zakoniku. Juan Fernando López Aguilar je poročevalec ta vizumski eh, zakonik omogoča izdajo vizumov za eh, kratka obdobja in za tranzit. Želimo izboljšati raven postopkovnih pravic. Zakonik ni bil revidiran, odkar je začel veljati eh, leta 2010. Aprila 2015 eh, je komisija že sprejela prvi predlog. Eh, spremembe zakonika, ampak zaradi razlik v stališčeh parlamenta in sveta se pogajanja eh, niso nadaljevala na vkljub poskusom in ustrajnosti ekipe parlamenta. Komisija bo predstavila tudi sporočilo o prilagoditvi nove vizumske politike na nove izzive. Najprej bom besedo predal predstavnikom komisije, na to pa bom besedo predal poročevalcu gospodu Juan Fernando Lopezu Aguilarju in poročal sem o senci ter ostalim. Um, Predtem še sporočilo strani tolmačev. Danes teče že 17. dan delovnega spora. Administracija ni storila nobenega koraka za zgladitev tega spora. Obeščamo vas, da bomo zato z delom končali točno o 12. uri in 30 minut ob predvidenem času konca sestanka. Hvala za vašo pozornost. Komisija je 14. marca sprejela dokument, ki izpostavlja prilagoditev zakonika na nove izzive. Več kot 60 milijonov vizumov eh, je bilo eh, izdanih za krajša obdobja. Evropska unija potrebuje vizumsko politiko, ki omogoča eh, tem ljudem, da pridejo v Evropo, prispevajo namreč k rasti evropskega gospodarstva. Predstavlja približno 10 odstotkov BDP-ja Evropske unije. Evropska unija se sooča uh, z migracijskimi in varnostnimi izzivi, prilagoditi moramo našo vizumsko politiko na to realno stanje. Komisija želi tudi narediti korak eh, naprej pri zagotavljanju koherencije naše vizumske politike z našimi zunanjimi dejavnostmi, upoštevati treba interese Evropske unije, poskrbeti za sinergijo eh, v sodelovanju z drugimi politikami, naprimer trgovinsko politiko. Mehanizem iz uredbe 539, ki je bila revidirana lani, je dodal še en element k izboljšanju vizumske politike v enem, pa se razvijajo novi informacijski eh, sistemi, naprimer eh, vhodno-izhodni sistem DIAS in eh, okvir za interoperabilnost. Vse to bo prispevalo k zmanjšanju eh, neurejenih eh, migracij. prenos tretjih držav v drugo prilogo mora biti ocenjen v eh, luči teh eh, migracijskih in varnostnih tveganj. Če želimo biti bolj eh, učinkoviti pri pregledu prošen za vizume, če želimo bolje ocenjevati varnostno ozadje teh prosilcev, oceniti, če lahko kdo predstavlja grožno za varnost, moramo upoštevati naše predloge z dne 16. maja, ko veste, konzulati uporabljajo naš sistem pri oceni eh, prošenj. Obenem želimo digitalizirati eh, ta sistem, uporabiti nove tehnologije in eh, olajšati obdelavo prošenj za vizume, kar je v interesu držav članic, kot tudi samih prosilcev za vizume. Sedaj pa spremembe vizumskega zakonika, kot je predsednik ometil, je komisija umaknila predlog pregleda zakonika sedaj marca smo eh, predlagali spremembo eh, zakonika eh, samega in s tem želimo izboljšati učinkovitost in varnost tega sistema. Migracijska in varnostna situacija se je spremenila, odkar smo predstavili RICAST leta 2014. Predlog pa je še vedno poln zanimivih elementov, ki so bili vključeni v prejšnjem predlogu in ki poskušajo poenostaviti sam postopek prošnje za vizum. Naprimer, eh, omogočamo uložitev prošnje eh, dlje časa unaprej, omogočamo tudi elektronski podpis prošnje za vizum in zmanjšujemo eh, roke za odločitve, tako da dobijo prosilci odgovor prej. omogočamo tudi eh, kratkoročne turistične obiske, imamo možnost izdaje vizumov na zunanjih mejah eh, začasno, to je eh, začasen okvir, pogoji so zelo strogi, zagotavljamo dober pregled prosilcev. Zaupanje vredni, redni potniki pa imajo možnost enkratne eh, prošnje za eh, vizum za več vstopov in izstopov, ki, eh, ki lahko velja do petih let. Hitreje in bolj učinkovito želimo obdelovati prošnje za vizume, vedno več jih namreč prejemamo vsako leto, zato želimo povečati pristojbine za vizum iz 16 oziroma iz 60 na 80 evrov. Komisija meni, da to povečanje pristojbine ni zelo visoko, še vedno uh, je uh, nižja kot uh, v številni drugih državah po svetu. S temi dodatnimi sredstvi, uh, 200 milijonov evrov letno, bi uh, morale države članice zagotoviti uh, ustrezno raven zaposlenih. Uh, ki obdelujejo vizume. S tem lahko tudi nadgradijo uh, informacijske sisteme, infrastrukturo ter poskrbijo za uh, dober pregled prosilcev. Predlog pa želi prispevati tudi k izboljšanju sodelovanja z neevropskimi eh, državami, kar se tiče vračanja uh, neurejenih migratov. Izboljšati želimo torej pogoje za obdelavo vizumov na tem področju. Potrebujemo pregleden mehanizem, ki se bo uporabljal od primera do primera po oceni v primeru vračanja. Eh, pri tem je treba upoštevati eh, jasne in objektivne kriterije. Ta novi pristop ne bo vplival na pravice prosilca. Eh, ta vedno lahko zaprosi za vizum in ga tudi dobi, tako kot prej. To so glavne spremembe, s tem bomo zagotovili, da so eh, vrata v Evropo še vedno odprta za poslovneže, za turiste, za tiste, ki obiskujejo svoje družine. Obenem pa bomo prilagodili eh, vizonsko politiko in naša pravila na trenutne izzive. Veselimo se razprav eh, s poročevalcem in z drugimi člani in članicami odbora, tako da bo predlog čim prej spred. Hvala. Because... Najlepša hvala, sedaj pa besedo takoj predajamo našemu poročevalcu, gospodu Lopezu Aguilaru. Mikrofon, prosim. Sorry, I'm sorry. I'm trying to present the case of the uh, visa code as it stands not for the... Predstaviti želim to vprašanje vizumskega zakonika in to seveda ni prvič. Že nekaj časa se namreč pogovarjamo o teh zadevah s poročevalci v senci sodelujemo tesno, naše sodelovanje obrodilo že veliko sadov. Ampak pred nami je veliko dela, ne smemo počivati na naših laborikah. Naš mandat se izteka, ta sklic parlamenta je blizu konca in čez eh, manj kot eno leto mora biti to delo končano. Sedaj bomo predstavili trenutno stanje, glede na to, kaj je predlagala eh, komisija. Predstavila je eh, predlog eh, spremembe vizumskega zakonika in tudi sporočilo na to temo. Ta zakonik je ključni del skupne vizumske politike. Imamo evropska pravila za to in imamo pravno podlago za ta Evropski parlament, ki lahko odloča o novi evropski vizumski politiki in vizumski zakonodaji. Vzpostavimo lahko uh, skupne postopke in pogoje za obdelavo prošen za vizume, za uh, kratka, krajša obdobja in za uh, tranzit na letališču. Govorimo obdo, uh, o obdobjih do 90 dni. ta pravila še niso bila revidirana, odkar so bila sprejeta leta 2010. Želeli smo se nečesa naučiti iz izkušenj in tako vzpostaviti ustrezne eh, pogoje in pravila. To seveda ni prvi predlog. Komisija je prvi predlog podala aprila leta 2014. Šlo je za postopek rikasta. Ampak stvari so se zapletle zaradi stališča sveta, pogajanja niso eh, napredovala, na vkljub trudu in energije, ki smo jo uložili eh, v to področje na eh, naši strani, to je naredila pogajalska ekipa Evropskega parlamenta, sam imam čas, da sem poročevalec za to temo. Bili so proti humanitarnemu eh, vizumu, kar je eh, zahteva vseh naših eh, sogovornikov, nevladnih organizacij, humanitarnih agencij, strokovnjakov, pravnikov, vseh ostalih. Vsi so zahtevali, da zagotovimo to eh, pravno zakonito pot v Evropsko unijo. Enkrat na leto bi lahko torej zaprosili za eh, nekakšno humanitarno zaščito. Svet pa je zavrnil pogajanja, če eh, ti predlogi ne bi bili omaknjeni. Potrebovali smo dve leti, na koncu smo v luči kompromisa umaknili te predloge, prosili smo za poročilo na lastno pobudo, zato da bi uh, prosili komisijo za nov predlog v novi smeri. Želi smo, da komisija predstavi ta ločeni zakonodajni akt na temo eh, humanitarnih vprašanj. Ampak blokada je v svetu še vedno uh, obstala na vkljub temu, da smo umaknili predlog o humanitarnih vizumih. Trenutni predlog omogoča zaupanja vrednim uh, potnikom, da še vedno naprej potuje Evropska unija, obenem pa zagotavljamo skupna evropska uh, pravila. Predlog spremembe vizumskega zakonika je treba obravnavati tudi uh, z vidika sprememb na področju migracij, vizumov, varnosti in menjega nadzora, kar je popolnoma očitno. To je očitno izjemno pomembno za svet, ki je obseden z varnostjo in uh, menim nadzorom. Gre tudi za revizijo vizumskega informacijskega sistema VIS. Večinoma gre za tehnične elemente, praktične spremembe postopka, gre tudi za pristojnost držav članic, eh, katera država članica je odgovorna za obdelavo prošen, gre za pristojbine, za uh, obrazce, uh, podporne dokumente in tako naprej. To so tehnični elementi, ampak pomembno je, da razumemo, kako pomembni so ti tehnični elementi. Omogočajo namreč možnost na milijone zaupanja vrednim uh, potnikom, da vstopijo na teritorij Evropske unije. Postopek v vizumskem zakoniku igra tako ključno vlogo za številne pomembne sektore: turizem, podjetja, študi, raziskave. To je bistvenega pomena za Evropsko unijo in zato moramo zagotoviti dober rezultat. Trenutni predlog komisije zagotavlja boljše ravnoteže med migracijami in varnostnimi vprašanji ter temi vprašanji, ki so povezana z unanjimi odnosi eh, in delovanjem Evropske unije. Lahko povem, kakšno je moje mnenje, moje osebno mnenje. Po mojem mnenju zadeve niso tako jasne. Migracije in uh, varnostna vprašanja niso nujno povezana, po mojem mnenju, eh, z vizumskim eh, zakoniku. Z vizumskim eh, zakonikom se obračujem. S tem se lahko zaplete uh, ti dve področji boja proti terorizmu in eh, migraciji. Vse skupaj je treba primerjati eh, z varnostnimi vprašanji, ekonomskimi vprašanji, potovanjem zaupanja vrednih potnikov in tako naprej. Eh, zadeve so na ta način popolnoma premešane, posledice pa so velike, večje kot pri, naprimer, samem uh, vizumskem zakoniku sedaj. Ta predlog vsebuje novo vlogo za vizumsko politiko. Imamo novi pet, eh, člen 25a, to je vzvod za politikov ponovnega sprejema, to je vedno bolj pomembna eh, politika, in vključitev teh elementov v vizumsko politiko je nekaj novega. Kljub temu, da je bilo to že večkrat predlagano v več dokumentih eh, sveta in komisije. Nikoli pa še tega nismo videli na ravni zakonodaje. Komisija torej meni, da lahko vizumska politika odigra ulogo pri boljšem vzvodu vizavi tretjih držav glede eh, migrantov. Glede na to, da vizumski zakonik ni bil sprejet za to, da bi preprečil migracije, eh, glede na to, da je bil eh, tisti izvirni cilj drugačen, komisija meni tudi, da je, meni tudi, da je treba zagotoviti boljše sodelovanje s tretjimi državami in da tega ne moremo doseči zgolj prek vizumske politike. Potrebno je razviti politiko, ki je mešanica pozitivnih in negativnih spodbud na več področjih. Razvoj, sodelovanje, trgovina, naložbe, izobraževanje. Tako da prepričamo te države, da stopijo na našo stran. Osebno moram dejati, da nimamo podatkov, ki bi to dokazovali. Ravno nasprotno, nimamo podatkov, nimamo trdih podatkov o tem, kako bi lahko ta vizumski vzvod eh, prevedli v boljše sodelovanje z državami, tretjimi državami, kar se tiče ponovnega sprejema. Komisija in svet sta že večkrat dejala, da vizumski zakonik ni pravi kraj za razpravo o humanitarnih vizumih. Ustrajali so namreč, da to ni prava stvar, ni pravi forum za razpravo o humanitarnih vprašanjih ni pravi eh, forum za eh, prošnje za mednarodno zaščito in humanitarne eh, vizume. Kljub temu se jim ne zdi paradoksalno, da na vkljub pomankanju podatkov menijo, da bi vizumski zagonik morali uporabiti za to, da dosežemo cilj ponovnega sprejema, da torej ljudi eh, pošiljamo tja, kjer, eh, kamor naj bi načeloma spadali. Ocena učinka izpostavlja, da je doseganje tega cilja na področju eh, vračanja in ponovnega sprejema premalo specifičen cilj, sploh kar se tiče vračanja, smernic za sprejemanje boljše zakonodaje. V zaključku bi rad povdaril, da bom jaz kot poročevalec skupaj s poročevalci v senci naredil vse, kar lahko, trdo bom delal za to, da bo ta zakonodajni akt sprejet, podprt in da bo zakonodajni postopek končan do konca sklica. Gre namreč za rezultate. Žalostno se mi zdi, da v tem sklicu Evropskega, eh, Evropske unije nismo dosegli veliko rezultatov. Več dosejev je blokiranih v svetu, nič se ne dogaja, smo že pri koncu mandata. Zaenkrat ni bilo dobrih rezultatov. In mislim, da moramo narediti vse za to, da bo ta zakonodajni akt končno sprejet. Mislim, da bomo s tem opravili del svoje naloge. Upam, da se bo uh, svet uh, obnašal tako, kot se mora in da bomo skupaj s poročevalci v senci uh, prek naših razprav predlagali spremembe za predlog komisije in da bomo dosegli naše rezultate. Tega se že veselim. Shadows, e Sedaj pa takoj poročevalci v senci, najprej e LS, gospod Beker. Thank you, Eh, vielen Dank. Eh. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, hvala lepa tudi eh, poročevalcu, ki ga povsem podpiram. Moramo si prizadevati za to, da dobro opravimo svoje delo. Pozdravljam tudi predlog Evropske komisije, kajti menim, da ta predlog predstavlja najpomembnejše vsebine prihodne trajnostne rešitve pozdravljam tudi eh, ločeno obravnavo humanitarnih vizumov, kajti mislim, da je o tem eh, potrebno razpravljati v eh, ločenem okviru, pa tudi varnostna problematika je vključena v to in menim, da je to še kako pomembno pri čemer pa želim še, že sedaj dejati, da upam, da bo eh, digitalizacija in sicer v obliki popolne digitalizacije eh, vizumskega postopka napredovala prej, kot je to predvideno v predlogu komisije. Upam, da tukaj še ni bila sprejeta končna odločitev. Mislim pa tudi, da je temeljna ideja dovoliti športnikom, eh, umetnikom eh, in turistom, eh, da lahko potujejo, ne da bi zato potrebovali vizum, zelo dobra ideja. Pogovarjati pa se je potrebno tudi o številu dni, ki bodo potrebni za obravnavo eh, vsakega posameznega postopka. Potrebujemo pa tudi stroškovno učinkovit eh, model eh, za Evropsko unijo v globalnem vidiku. Na koncu pa bi rad opozoril še na to, da se nam zdi zelo pomembna poenostavitev celotnega postopka, kajdi tudi to je del pripravljenosti. Evropske unije, da zagotovi dobre storitve za uh, potnike. Upam, da uh, bo ta zakonodaja čimprej uh, eh, tudi dejansko izvedena in glasovanje v tem odboru uh, bi lahko uh, predstavili na 5. november. Zelo bi me veselilo, če bi nam to uspelo. Hvala lepa. Becker, and... Najlepša hvala, gospod Becker. V imenu EKR, gospod Škripek, a boste vi zamenjali gospo Stevens, ki je poročevalka v senci? Ne, ne, ne, pravi gospod Škripek. A, prav, post, potem boste besedo dobili pozneje, sedaj pa gospod Depre v imenu skupine Alde. Uh, merci, president. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi nekaj prijateljskih besed namenil. Uh, poročevalcu gospodu Lopesu Aguilarju, govoril je o poročevalcih v senci iz drugih političnih skupin. Sam uh, ne podpiram nujno tolmačenja gospoda Lopesa Aguilarja te teme, predstavil bom uh, zgolj stališče svoje skupine. Na to. Drugič, zdi se mi, da je ta predlog komisije dobro uravnotežen. Po eni strani uh, imamo potrebo po zagotavljanju ustreznih eh, pravnih eh, možnosti za vstop v Evropsko unijo, na drugi strani pa je treba zagotoviti varnost. Mislim, da ravnoteže je dobro. Je pa v predlogu komisije nekaj sprememb, če si pogledamo tisti predlog izpred štirih let in to pri pomembnih temah in to po mojem mnenju ni upravičeno. Prvo vprašanje je, zakaj ste to spremenili, komisija? Zda, zakaj ste v tako veliki meri spremenili te elemente v primerjavi s predlogom izpred štirih let. Glede humanitarnih vizumov naslednje. O tem smo se veliko pogovarjali ob eh, prvem predlogu komisije, sporočevalci v senci. Prišli smo do uh, sklepa, da se nič ne bo premaknilo, če bo humanitarni vizum vključen v uh, vizumski zakonit, podpiram humanitarne vizume, ampak nočem, da se spustimo eh, v iste odrske igre, ki so potekale eh, na zadnje, tako da je bolje, da iz tega predloga izključimo humanitarne vizume. Kar se tiče samega predloga, pa bi rad razlikoval med tremi zadevami. Imamo kategorijo tistih vprašanj, kjer se strinjamo, kljub temu, da imamo nekaj eh, pridržkov. Zdi se nam popolnoma normalno, da se. Eh, cena vizuma eh, zviša zaradi operativnih potreb. Ko pa vidim, da za otroke od 5 do 12 let gremo iz 5 na 40 evrov, eh, me zanima, če bi lahko to pojasnili komisija. Na to nas zanima. Uh, oziroma eh, podpiramo, da se lahko prošnja za vizum uloži šest mesecev pred eh, potovanjem, ne samo tri mesece. Eh, na to imamo obdobje desetih dnevov za odgovore. Zakaj ne bi imeli samo pet dni, naprimer za tiste, kateri biometrični podatki so že na voljo v sistemu? Deset dni pa lahko ohranimo za druge primere. Na vkljub eh, pridržkom sveta nas veseli, da je komisija eh, v predlog vključila eh, vizume za več vstopov. To je bistvenega pomena. Imamo tudi nekaj vprašanj pri naslednjih točkah. Prvič, predviden je postopek glede zunadnjih ponudnikov. po eni strani eh, te storitve upravljajo konzulati, po drugi strani pa tudi v nekaterih primerih zunani eh, ponudniki. Sam verjamem v javne storitve v eh, nekaterih primerih in zato imam načelno vprašanje, pa tudi tehnično vprašanje. A prav tolmačim ta predlog, če pravim, da zunanim ponudnikom zaupamo tudi eh, oduzemanje prstnih otisov in biometričnih podatkov. A je to res? No, s tem je moje eh, načelno vprašanje še eh, bolj pomembno v zvezi s tem. Imamo tudi pridržke, kar se tiče pristojbin za vizume za otroke, kar pa se tiče povezave med vizumi in med ponovnim sprejemom, se strinjam, da je treba nekaj narediti na tem področju, je pa veliko odvisno od sporazumov, ki jih eh, sklepamo z različnimi skupinami. V prejšnjih predlogih smo predlagali zmanjšanja eh, za tiste države, ki so sprejele ponovni sprejem. Tukaj pa povečujemo eh, stroške. Eh, glede na nove predloge. Tako da bodo državljani plačali zaradi eh, pripravljenosti ali nepripravljenosti vlade, da sklene eh, takšen sporazum o ponovnem sprejemu. To je torej eh, vaš predlog, ne? Še nekaj. Zdi se mi, da nimamo možnosti digitalnega eh, vizuma. Potrebna je eh, neka vinjeta. Vemo, kaj to pomeni, če imamo eh, nek papirnati dokument. Zakaj ne bi mogli imeti digitalnega vizuma? vsi vizumi bodo tako ali tako v eh, vizumskem informacijskem sistemu. Zakaj torej eh, papirnati dokument, zakaj nalepka? Prosim, da odgovorite na to vprašanje, zakaj niste predvideli digitalnega vizuma. No, moja skupina bo aktivno sodelovala v razpravah. Želimo da je ta novi vizumski zakonik zgodba o uspehu, želimo tudi, da se humanitarni vizum obravnava v ločenem dosjeju. Hvala. Uh, uh, ja, to stališče je bilo zelo jasno in komisija bo na koncu odgovorila na ta vprašanja. Gospa Valero, v imenu zelenih. Eh, Hvala lepa. Gospod predsedujoči, velikino tega sem povedala že v preteklosti. Lahko se strinjam z osnutkom tega predloga in lahko se strinjam, da je predlog komisije dober. Še prav posebej, če to primerjamo z pričetkom eh, tega eh, sklica. In načeloma ostajam pri svojem stališču, da so humanitarni vizumi eh, nekaj dobrega, da bi morali biti vključeni v ta predlog. Eh, mislim, da bi bilo samo umevno, da so vključeni v ta dosije, ampak razumem, da nam morda to ne bo uspelo. Čeprav vem, eh, da je da bi to bil najboljši pristop. Ampak oglejmo si predlog, eh, ki ga imamo pred seboj danes. Mislim, da nam je lahko malo žal, da smo zapravili priložnost, da olajšamo ljudem, da pridejo v Evropo, študentom, umetnikom, športnikom, ampak sedaj imamo pred seboj predlog, ki se osredotoča predvsem na okrepitev vizumske politike. Gre predvsem za učinkovit instrument za spopadanje z migracijami in pa drugimi varnostnimi izzivi. To je posebno drugačen pristop, kot smo ga imeli pred štirimi leti in to je velika sprememba v tem novem predlogu. Torej, jaz sem proti eh, temu novemu osredotočanju na varnostni vidik. Eh, seveda še zmeraj želimo, da turisti prihajajo v uh, Evropo. Ampak, če hkrati uh, povišujemo vizumske uh, pristojbine, In sicer na 35 do 40 evrov za otroke in pogosto družine potujejo z starši, torej je to kaj precejšen strošek potem zagotovo ne bomo olajšali ljudem potovanja v Evropo. Poleg tega pa eh, ta sistem eh, temelji eh, predvsem na papirologiji. Gre za zelo dolg in zapleten postopek. In mislim, da bo to pravzaprav ljudi odvrnilo od tega, da pridejo v Evropo. In kaj, če potem uh, zavrnejo tvojo prošnjo, če celotna družina zaprosi za vizum uh, skupaj z otroki, ali bodo potem dobili uh, denar nazaj. Mislim, da bi morali imeti neko določilo, ki pravi, da v primeru zavrnitve uh, ljudem uh, povrnemo uh, tudi uh, sredstva, ki so jih uložili v sam postopek. In sedaj k členu 35 gre za sodelovanje pri ponovnem sprejemu oziroma pri vračanju. Eh, težko eh, razumem, za koga pravzaprav gre, še prav posebej v peti točki. Zanima me, če bi lahko komisija razložila, za katero skupino pravzaprav gre. Ali gre tu za vse kategorije državljanov? Vse skupaj se mi zdi precej nejasno zapisano. Organizacija, ki se imenuje Umrežje za evropski zasebni sektor v turizmu, je zelo kritična do posameznih delov tega predloga, še prav posebej, kar zadeva zvišanje vizumskih pristojbin. prejeli smo njihovo mnenje in mislim, da bi morali njihovo mnenje zagotovo upoštevati. Temeljnega pomena je, da postopke poenostavimo, da olajšamo ljudem prihod v Evropo, ne pa, da zagotovimo, da jih bomo lahko spet vrnili domov. Najlepša hvala. Gospod Koeljo, še želi besedo? Gospod Škripek, Želite tudi vi besedo? Ja. Prisluhnil sem kolegom in uh, gospod Lopes Aguilar je dejal, da je na milijone bona fide potnikov, turistov, ampak Eh, zavedati se moramo tudi nevarnosti za evropske državljane. Govorili ste o vizumih in o postopkih za izdajo vizuma, ampak najprej mora odbor Libe preveriti, koliko eh, šengenskih viz, eh, zdravstvenih viz je zlorabljenih. Mogoče. Uh, bi morali razmišljati tudi uh, o tem, eh, da bodo prstne odtise lahko jemale zunanje organizacije. Mislim, da to predstavlja uh, veliko manevrskega prostorja za manipulacije. In poleg tega so vizumi lahko tudi ukradeni. Potem uh, pa uh, ste dejali tudi, da je to v nacionalni pristojnosti uh, Malte, ampak. Uh, to ni zgolj stvar nacionalnih pristojnosti. Evropska unija mora to preveriti. Sedaj pa se na tisoče vizumov na Malti recimo prodaja. Prodajajo jih Libiji, kjer eh, je eh, veliko eh, borcev ISIS-a. Koliko spečih celic ISIS-a imamo? ali jih zares želite pripeljati v Evropo, res želite, da bi tavali po naših ulicah. Mislim, da je to grozna obtožba. 18. junija eh, je eh, bil ta primer predstavljen tudi pred Malteškim sodiščem, eh, kjer bi naj bil predmet preiskave. Ampak mislim, da bi morala temu Evropska unija posvetiti več pozornosti. Mislim, da tega ne moremo prepustiti drugim. Če želimo izdajati humanitarne vizume, potem nam primer Malte kaže, da potrebujemo veliko strožji nadzor. Torej, prosim, ne pozabimo na to. Hvala lepa. Sedaj pa kratek prispevek gospoda Koelja in gospe Sipl, potem pa se vračam k komisiji. Carlos, hvala lepa, gospod predsedujoči. Glede na to, kar je dejal gospod Škripek, nisem rekel, da ne moremo storiti nečesar zaskrbljujoče. Je to, eh, o čemer lahko beremo eh, v eh, medijih, gre seveda za primer Malte. Ampak bolj problematična kot izdaja vizumov je prodaja državljanstva, kajti Malta prodaja svoje državljanstvo in s tem državljanstvo Evropske unije in o tem moramo spregovoriti. Ampak moramo govoriti o dejstvih, torej eh, to je predvsem v nacionalni pristojnosti. Zelo pozorni moramo biti pri tem, kar počnemo, ampak nikoli nisem rekel, da moramo na to kar enostavno pozabiti. Vse skupaj je zaskrbljujoče. Glede na temo, ki je na našem dnevnem redu, pa naj na kratko spregovorim o e, vizumskem e, zakoniku. Seveda je ta predlog zelo pomemben, še prav posebej v širšem okviru boljšega upravljanja naših e, zunanjih meja. Poleg tega je ta zakonodaja pomembna tudi zaradi neposrednega gospodarskega vpliva, kajti gre za turizem. To uh, sem želel izpostaviti kot poročevalec za vizumski informacijski sistem. Eh, še prav posebej uh, bom spremljal razvoj tega dosjeja. Kaj ti uh, vizumski informacijski sistem ne moremo obravnavati uh, ločeno od vizumskega uh, zakonika. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi načelo interoperabilnosti. Uh, Eh, res je, živimo v izjemnih časih in ti izjemni časi zahtevajo tudi hitre odzive, ampak kot parlament moramo zagotoviti, da bo naše eh, stališče eh, usklajeno. In tega ne moremo vedno trditi za druge inštitucije, žal. Veselim se sodelovanja z vsemi poročevalci za to temo, še prav posebej pa za področje vizumskega zakonika. Hvala lepa, Carlos. Sedaj pa kratek prispevek Birgit. E, čisto na kratko, kaj ti vedno znova govorimo o nadzoru naših meja zaradi islamističnih eh, grožen. Teroristi so še zmeraj med nami, ampak naj upozorim na sejo, ki smo imeli včeraj s predstavniki Europola. In Dejali so, da so napadi bili v zadnjem času povezani predvsem s separatizmom, nacionalizem in, nacionalizmom in pa eh, levičarskim in desničarskim ekstremizmom. Torej, potrebno je obravnavati dejstva, kajti le, če obravnavaš dejstva, lahko spremeš tudi ustrezne ukrepe. Hvala lepa. Dobro, z tem se veliko poslancev strinja. Rad bi, da komisija odgovori predvsem na točke, ki jih je spostavil gospod Deprej, pa tudi gospod Bekar je zastavil nekaj vprašanj komisiji. Ja, hvala lepa, gospod predsedojoči. Skušala bom na kratko odgovoriti. Najprej eh, vizumska politika in pa eh, vračanje. Eh, kot sem dejala, vizumska politika je le en element. Lahko bomo imeli tudi eh, Eh, druge politike, ampak eh, vizumska politika lahko prispeva k eh, boljšemu sodelovanju, boljšem sodelovanju s tretjimi državami. Mehanizem, ki ga predlagamo, je prožen. Uporabljal naj bi se glede na specifične primere, upošteval naj bi specifično situacijo v posameznih državah in tako naprej. Lahko se uporablja za določeno kategorijo potnikov, ne za vse temeljiti mora na informacijah, eh, na informacijah, ki jih podajajo države članice. Te so namreč tiste, ki imajo spostavljeno praktično sodelovanje z tretjimi državami. In poleg tega eh, potrebujemo uravnotežen eh, in preprost mehanizem. Gospod Becker in gospod Depre sta govorila tudi o digitalizaciji celotnega postopka. Eh, ta postopek je že eh, precej digitaliziran, vendar pa imamo še zmeraj eh, vizumsko vinjeto, nalepko. Digitalizacija vizumskega postopka pa je vsekakor prihodnost. To bo olajšalo delo za konzulate, za potnike in eh, na koncu leta bi radi pripravili študijo, kajti estonsko predsedstvo je zelo dobro upravilo svoje delo na tem področju in seveda bomo vključili tudi parlament in vse ostale deležnike, države članice in tako naprej. In pričeli bomo z delom na tem področju, kajti menimo, da je to zelo pomembno področje. Potem pa vizumske pristojbine eh, za mladoletne osebe. Do šestih let. Eh, Eh, otroci ne plačujejo vizumskih pristojbin od 6 do 12 let, pa smo jih zvišali iz 35 na 40 evrov. Eh, od leta 2006 eh, nismo zviševali teh pristojbin in konzulati to potrebujejo. Gospa Valero je, mislim, da o tem spregovorila da ti stroški eh, podkrivajo oziroma da ti pristojbene pokrivajo administrativne stroške. Tukaj gre za delo, ki ga morajo torej opraviti konzulati. Menimo, da je bilo eh, to smiselno zvišanje in še zmeraj so naše pristojbene nižje od pristojben eh, ZDA in pa Avstralije. Gospod Depre, kar zadeva postopek, rekli ste pet dni, eh, deset dni mislim, da je razumen predlog, kaj ti potrebno je izvesti varnostne preglede, posvetovati se je potrebno z drugimi državami članicami in tako naprej. Mogoče se bomo o tem pogovarjali v pogajanjih. Ampak eh, menimo, da je to dokaj smiseln predlog. Glede prstnih odtisov, ki eh, jih bodo jemali eh, zunani izvajalci. Ne spri, spreminjamo pravil, eh, to je v veljavi že danes in svet oziroma konzulat je tisti, ki odloča o tem, ali bo vizum izdan ali ne. Zunani izvajalci le pomagajo pri celotnem postopku zberejo dokumentacijo, vzamejo prstne otise in potem konzulat sprejme končno odločitev. V predlogu eh, smo okrepili tudi nadzor nad zunanjimi izvajalci za strani držav članic. Že sedaj ta nadzor obstaja, ampak za tem predlogom ga bomo še okrepili. Pa tudi varstvo osebnih podatkov je seveda zelo pomembno in tako naprej. Države članice morajo zagotoviti, da zunani izvajalci ustrezno delajo in eh, še Koeljo eh, in vizumski informacijski sistem. Eh, seveda si je potrebno ta vizumski zakonik ogledati v širšem okviru. Čeprav sta to dve ločeni uredbi, ampak sta med sebojno tesno povezani. Kajti z vizumskim informacijskim sistemom želimo preveriti možnost interoperabilnosti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da sem s tem spregovorila o vseh temeljnih točkah in seveda bomo z veseljem eh, z vami eh, o tej temi razpravljali še naprej v okviru pogajanj. Hvala lepa. Hvala lepa. Vem, da nekoliko zamujamo in zato se upravičujem kolegom, ki so v dvorani. Naj vas le spomnim, eh, da bo potekala predstavitev na temo vizumskega zakonika in eh, humanitarnih eh, vizumov. In to bo potekalo 10. julija. No, tako da bo malo bolj jasno, kako bo ta postopek potekal. Seveda pa bo prišlo določitve obih tem, kot je dejala gospa Valero. Poročevalec, ali želite še zadnjo besedo? Ne, ne. Samo uh, čakam na končni rezultat. Delajmo, ustrajam pri tem, uh, opravimo svoje delo. Seveda obstajajo razlike med nami. Med političnimi skupinami v, tej, uh, v tem parlamentu, ampak poskrbimo za sporazum in dobro povežimo različne elemente, poskusimo sprejemati kompromise in sprejmimo to zakonodajo, ne pozabimo, da je nekoč bilo veliko pravnih zadev, ki so bile v izključni pristojnosti držav članic. Ampak temu ni več tako, odkar imamo Lizbonsko pogodbo, imamo usklajene postopke in pa temelje za skupno evropsko vizumsko politiko. Enako pa velja tudi za azil in za številne druge teme. In uh, na tem bi morali delati tukaj v parlamentu, ne pa da se nam bo mandat iztekel, ne da bi upravili svoje delo. Torej, Poskrbimo za rezultate in pripravljen bom sodelovati z vsemi. Ja, ja, to je v zelo dobrih rokah. 27. septembra bo pa potekala predstavitev osnutka poročila. Najlepša hvala za eh, odlično razpravo. Sedaj pa 27. točka. Gre za obravnavo predlogov sprememb glede zakonodajnega predloga o začasni ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah in seveda je naša poročevalka, gospa Tanja Fajon ki bo naredila uvod v to temo. Brez nadaljnega, kaj ti zelo pozni smo že. Torej, Tanja, beseda je tvoja. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, Klot. To je ponovno težavna zakonodaja in eh, to zakonodajo pripravljamo v zelo težavni situaciji. Komisija je predlagala revizijo pravil eh, septembra 2017 o nadzoru na notranjih mejah. Eh, in eh, uveden je bil zelo eh, dolg nadzor na notranjih mejah strani šestih eh, šengenskih držav. Eh, Francija, Nemčija, Avstrija, eh, Danska in Švedska še naprej izvajajo eh, nadzor na svojih notranjih eh, mejah, čeprav je maksimalno obdobje za izvajanje takšnega nadzora dve leti. Eh, in razlog za to eh, so eh, sekundarni premiki znotraj Evropske unije. Evropski parlament ne nehno poziva k ukinitvi nadzora na, zun, na notranjih mejah in zahteva takojšno ponovno uveljavitev Schengena. Eh, ugotavljamo, eh, da eh, je nadzor na mejah nezakonit in da pogoji šengenskega območja niso izpolnjeni. In na to ne smemo pozabiti. Ko smo prejeli predlog komisije, je bilo splošno vzdušje med kolegi poročevalci v senci takšno, da skušamo urediti eh, trenutne nezakonite postopke. 25. aprila sem predstavila svoje poročilo in kolegi so vložili 166 predlogov sprememb, o katerih bomo danes tudi razpravljali. Številni predlogi eh, so usklajeni z duhom poročila, tako da mislim, da ne bo tako eh, težko najti kompromisa. Eh, eden ali eh, dva eh, pa sta nekoliko kontroverzna in težko bo najti skupno stališče. Nadzor na notranjih mejah je nezakonit in neutemeljen in ga je potrebno odpraviti. Ključno vprašanje je, ali želimo ohraniti šengensko območje. Ja, to želimo in ali se lahko strinjamo z temeljnim pristopom, da mora biti nadzor na notranjih mejah zadnji ukrep. Eh, poleg tega je potrebno poskrbeti za strožje pogoje eh, in pa eh, varovalke, ko gre za uvedbo nadzora na notranjih mejah. Potrebno je določiti tudi maksimalno obdobje za uvedbo nadzora na notranjih mejah. Sekretarjat je že posredoval prvi osnutek predlogov sprememb in kasneje danes se bom pogovarjal s poročevalci v senci o kompromisnih predlogih sprememb in o svojem pristopu, ki sem ga izpostavila tudi v osnutku poročila naučila. Sedaj pa bi le rada izkoristila priložnost, da povem nekaj eh, besed eh, o trenutni situaciji v šengenskem območju. Zdi se, in eh, o tem je že potekala razprava, da nadzor na notranjih mejah ostaja sredstvo za preprečitev velikih sekundarnih gibanj in eh, to je povezano z ključnimi politikami Evropske unije. Zelo sem zaskrbljena glede eh, dogodkov eh, v Nemčiji. Notranji minister želi zavračati registrirane prostilce za azil na nemških mejah. To ne bi bilo le nezakonito, ampak bo s tem ogrožena prihodnost šengenskega območja. Naslednja žrtev bo celoten svežen azilnih reform. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v nedeljo na neformalnem vrhu v nedeljo v Bruslju in pa prihodnji teden. Vendar pa mislim, da mora svet prevzeti odgovornost za eh, to politiko in za prihodnost Evrope. V Avstriji recimo na eh, meji s Slovenijo. Eh, bo prihodnji teden, bodo prihodnji teden potekale velike vaje, eh, in sicer, avstrijske vojske, policije, in pa, specialnih enot in mediji bodo spremljali, kaj se dogaja na meji. Kritike slišimo od povsod, tudi Eh, iz Slovenije, le trinajst eh, migrantov je bilo poslanih nazaj v Slovenijo v letošnjem letu. Torej, zakaj potrebujemo tako eh, obsežne ukrepe? Zdi se tudi, da bo svet neuspešen, kar zadeva azilne reforme. Dve državi sta celo govorili o dvostranskem reševanju problemov in s tem gre za popolno spodkopavanje evropskega pristopa. Torej, mislim, da moramo ohraniti šengenska pravila, to predstavlja velik izziv, sedaj pa bi z veseljem prisluhnila poročevalcem v senci, ki so mi v veliko podporo, zelo dobro sodelujemo, pa tudi s komisijo in svetom. Najlepša hvala, Tanja. Res gre za zelo velik izziv, torej nemogoče je ne omeniti celotnega konteksta. Številnih poročevalcev v senci ni, razen Bodil, ki je seveda tukaj. Mogoče bi ti prva dobila besedo, potem pa bomo videli, če bodo še kolegi želeli spregovoriti. Najlepša hvala. Jaz bi se najprej rada zahvalila Tanji, kajti mislim, da je to eh, zelo eh, dobra zakonodaja. Poleg tega, tudi jasno eh, želim povedati, da podpiramo predloge, ki jih je, prodala, ki jih je podala Tanja in eh, podpiramo tudi eh, kompromise. Mislim, da bomo lahko podprli vse. Ampak rada bi se vrnila v preteklost in si ogledala švedsko situacijo name vpliva eh, nadzor na švedskih notranjih mejah eh, vsakič, ko eh, obiščem mamo. Z vlakom potujem iz Danske na Švedsko, kajti moja mama živi na jugu Švedske. In ... Najprej je bil nadzor na mejah izjemno strok. Na Danskem smo že morali pokazati eh, osebno izkaznico in potem se je vse skupaj nadaljevalo na švedskem. Sedaj imamo le občasen nadzor na švedski strani. Cilj eh, teh ukrepov je bil, da preprečimo vstop migrantom in pa prosilcem za azil. Ampak skoraj da vsak lahko pride na Švedsko, če to zares želi. Torej, eh, nobenega smisla nima, da imamo ta nadzor. Cilj mora biti eh, drugačen. Švedska vlada govori o javnem redu in miru, ampak mislim, da ta nadzor pravzaprav eh, nima nobenega pravega smisla. Mislim, da Švedska ne bi smela zahtevati podaljšanja teh ukrepov strani uh, komisije. Torej, kako bi se morali na to odzvati? Ali uh, bi morali zaradi tega sprejeti slabšo zakonodajo za šengensko območje, zaradi tega, ker države članice uh, ne izpoštujejo te zakonodaje? Zdi se, da pravzaprav nazadujemo na področju harmonizacije, tudi ko gre za migracijsko politiko, recimo. Pogoji so slabši in slabši in pravila, ki jih že imamo, se zdi, eh, niso več naša prioriteta. Nihče jim več ne posveča pozornosti, ampak imeli bomo seje poročevalcev v senci in zagotovo bo zanimivo razpravljati o vsem tem za komisijo in svetom. Seveda potrebujemo tudi zadnje informacije sveta. Eh, gospa Eko bo na koncu spregovorila. Najprej pa Natalija Grisbek si, Klod. Eh, Hvala lepa, Klod. Naj povem nekaj besed eh, v imenu Sophie Intveld, ki žal ne more biti z nami, oditi je morala v drug odbor. Eh, rada bi se zahvalila Tanji Fajon. Poleg tega pa želi Sophie povedati, da je to zelo pomemben dosje za enotnost Evropske unije in mi uh, se seveda strinjamo z delom, ki ga je Tanja opravila. Kar pa je pomembno za prihodnost, eh, je sledeče. Naša skupina bo skušala zagotoviti, da preprečimo eh, razdelitev, fragmentacijo Evropske unije. Potrebujemo enotnost bolj kot kdajkoli prej. E, Sofija e, pa bo kmalo svoje predloge podala tudi Tanji. Hvala lepa. Mislim, e, da ste odlično to ubesedili. To je zelo občutljiva tema, ki pa bo imela velik vpliv. Sedaj pa svet. Želim zadnje informacije o tem, kaj počne svet. Gospod Sekov, v imenu predsedstva. Gospod predsedujoči, spoštovani eh, poslanci Evropskega parlamenta, dame in gospodje, najlepša hvala za eh, vabilo, da danes spregovorim v tem odboru bolgarskega predsedstva. Priznati moram, da zadnjih šest mesecev eh, ni bilo lahkih, ne le za nas, eh, ampak tudi za druge države članice, za svet in pa za unijo. Kar zadeva šengenski kodeks, smo opravili svoje delo. Eh, svet je dosegel cilj, ki se je zdel misija nemogoče še pred nekaj meseci. 19. junija so veleposlaniki Evropske unije v imenu sveta dali mandat za pogajanja o e, spremembah šengenskega zakonika. Gre tudi za začasno uvedbo nadzora na notranjih mejah. In e, na osnovi tega mandata bo e, prihodno avstrijske predsedstvo pričelo za pogajanje z svetom, ko bo, z parlamentom, ko bo parlament sprejel svoje stališče vsi se strinjamo, da je šengensko območje prineslo veliko prednosti državljanom Evrope. Sporazum znotraj sveta pa eh, želi ohraniti eh, te prednosti. Predlagani predlogi sprememb bi omogočili državam članicam, da ponovno uvedejo nadzor na notranjih mejah pod enakimi pogoji kot sedaj za največ eno leto poleg tega eh, bi ta predlog eh, vključeval eh, tudi številne varovalke, ki jih je potrebno izpolniti, številne preventivne ukrepe, ki bi morali preprečiti pretiravanje pri, tovrstnih, pri izvajanju tovrstnih ukrepov. Kadar se izvaja nadzor na notranjih mejah več kot šest mesecev, Eh, pa mora podati mnenje tudi Evropska komisija. Najlepša hvala še enkrat za to, da ste me povabili v odbor in hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Hvala bolgarskemu predsedstvu, ki se mu izteka mandat. Tanja, očitno bodo sedaj poročevalci v senci morali zavihati rokave ali se želiš odzvati na razpravo? Hvala, Klod. Samo kratek odgovor svetu. Um, če prav razumem, bo tudi Koreper obravnaval dosje ta teden. Pozorno bomo prebrali besedilo sveta. Lahko pa že sedaj rečem, da tudi pri predlogu sveta obstaja nekaj pozitivnih elementov. Vseeno pa obžalujem, da ne bo potrebno soglasje sveta za ponovno uvedbo nadzora nad meja v prvem letu, kar se bo zgodilo tudi v primeru nepredvidljivih dogodkov. To sem predlagala v mojem poročilu. Če želimo, da bo torej ta ukrep deloval, potem bo morala komisija delovati kot varuhinja pogodb in ukrepati bo treba, če bo kršen šengenski zakonnik. In glede na to, kako politična je postala komisija, ko ne ukrepa v nekaterih primerjih, kjer države jasno kršijo pravno državo, uh, ne vem, bomo videli, kaj se bo zgodilo v pogajanjih. Torej, dosje je izredno občutljiv, ampak sporočevalci bomo skušali delati na odgovoren način. Hvala lepa, Tanja, ker si omenila vlogo komisije kot varuhinje pogodbe. Ja, to je besedna zveza, ki jo v zadnjih dneh veliko uporabljamo, eh, tako da bi v tem smislu dal besedo tudi komisiji. Hvala. Nisem želel eh, spregovoriti. Ja, se ni treba, pravi gospod predsedujoči. Ampak samo lahko poveste en stavek o Schengnu. Eh, strinjamo se z izhodišnjimi točkami, ki jih je predstavila poročevalka, da je torej treba Schengen ohraniti. Ampak postavlja se vprašanje, kako to najbolje doseči. V našem predlogu, kot sem pojasnil že aprila, ne skušamo regularizirati trenutne situacije v šestih državah članicah. Skušamo prilagoditi um, klauzule o varovalkah v šengenskem zakoniku, zato da bi se lahko lažje odozvali na trenutne izzive. Imamo rok za ponovno, ponovno uvedbo nadzora na mejah od leta 2015 v kontekstu šengenskega prava je bil uh, uveden ta nadzor zaradi uh, Torej, ko smo sprejemali šengenski zakonik, še niso obstajale to vrstne grožne za notranjo varnost držav, kot obstajajo danes. Zato skušamo šengenski te, eh, zakonik temu prilagoditi. In potem imamo seveda razpravo o um, najdaljšem časovnem obdobju, za katerega bi, bil, bil možen, bi bila možna uvedba nadzora na mejah držav članic. Um, v zvezi s tem tudi razpravljamo v trialogu o državah, ki so uvedle to vrsten nadzor. Um, V primeru, da bo prišlo do nerazumnega trajanja nadzora na mejah, pa bomo razmislili o tem, ali je morda treba v te odločitve vključiti tudi svet. Hvala. Hvala. Ja, prav, rekli ste, da boste konstruktivni v svojih trialogih. Mene je zanimalo vaše mnenje o trenutnem stališču sveta, ampak vseeno bomo pa o tem slišali kasneje. Dobro, hvala Tanja. Mislim, da lahko sedaj zaključimo to razpravo. Prav gotovo nas čaka še veliko pomembnih razprav in pa trialogov v zvezi s tem. Hvala lepa vsem. Colleagues, we can. Um, we're now next is going to be the joint hearing with the Sedaj pa nas čaka predstavitev skupaj z odborom za pravice žensk in enakost spolov. Gre za trgovino za ženskami in otroki v okviru migracij, novodobno suženstvo. Za nekaj minut bom prekinil sejo, kajti predstavitev je predvidena za 10 uro in 30 minut. Do takrat prekinjam sejo.